Zapisnik eh, za včeraj vam je bil posredovan, ima kdo kakšno pripombo, ne, potem je zapisnik sprejet. Na dnevnem redu pa sta izjavi sveta in komisije na temo predstavitve programa dejavnosti rumunskega predsedstva. Rad bi izkoristil to priložnost, da pozdravim predsednico vlade Romunije, gospod Dančilo. Beseda je vaša. domnule președinte al parlamentului european gospod predsednik parlamenta gospod predsednik komisije spoštovani poslanci evropskega parlamenta dame in gospodje v veliko čast mi je da sem lahko danes z vami kot predsednica vlade romunije prevzeli smo mandat, predala nam ga je Avstrija in zato bi se rada zahvalila avstrijskemu predsedstvu. Hkrati pa bi se rada zahvalila tudi našima partnericama, finski in pa hrvaški. Imeli smo zelo dobro koordinacijo in pripravili smo skupen delovni program za naslednjih 18 mesecev rada bi spostavila sledeče prednostne naloge rumunskega predsedstva. Poleg tega bi rada postavila, predstavila naš pogled na prihodnost Evropske unije. Dame in gospodje, Evropska unija je zmeraj znala premustiti ovire in se izkopati iz težavnih situacij. Evropski projekt v trenutni obliki so zaznamovale številne krize. Danes smo ponovno v zelo težavnem trenutku evropske obnove. Ampak vsaka težavna situacija lahko predstavlja tudi priložnost za nov začetek. In ravno zaradi tega želim povedati, da po mojem mnenju predsedovanje Romunije Evropski uniji ni le obveza. Več kot 500 milijonov evropskih državljanov namreč pričakuje naš odgovor na izzive prihodnosti. Želijo, da jim nakažemo, v kakšni prihodnosti bodo živeli. Čas je, da evropskim državljanom pokažemo, da evropske inštitucije delajo v njihovem imenu in da bomo za nje dosegli tudi rezultate, ki bodo izboljšali življenje v Evropski uniji. Prvi del tega predsedstva bo izjemno intenziven. Zagotovo ne bomo imeli veliko časa za sprejemanje odločitev in zaradi tega računam tudi na vašo podporo. Želimo namreč zaključiti čim več zakonodajnih aktov, ki se bodo znašli na našem dnevnem redu. Na ta način se bomo namreč lahko bolje spopadli z evropskimi izzivi. Naše predsedstvo se bo osredotočilo na idejo kohezije, ki je skupna vrednota Evropske unije. In sicer se bomo osredotočili tako na politično kohezijo, torej na tesno sodelovanje med državami članicami, pa tudi na gospodarsko kohezijo in pa na ozemelsko kohezijo. To pomeni, da želimo premustiti razlike v razvoju med različnimi državami članicami in pa regijami. Pomembna je tudi socialna kohezija. To je pomembno zaradi štiri svoboščin, ki veljajo na notranjem trgu Evropske unije. Takšen je torej naš pogled na kohezijo. In to je tesno povezano tudi z našimi tematskimi prioritetami. Osredotočili se bomo na štiri temeljne ukrepe. Na Evropo konvergenčnosti, na Evropo varnosti, na Evropo kot globalnega akterja in na Evropo skupnih vrednot. Torej, najprej k Evropi konvergenčnosti. To je prvo področje, na katerega se bo osredotočila Romunija tekom predsedovanja Evropski uniji. Tukaj gre za gospodarski razvoj, eh, za socialni razvoj, za konkurenčnost, za boljšo povezanost in pa za trajnost. Notranji trg je zagotovo največji dosežek Evropske unije, je v središču evropskega projekta. In zaradi tega je eden izmed ciljev romunskega predsedstva tudi, da dosežemo napredek na zakonodajnem področju, ki zadeva notranji trg. To pomeni, da moramo vzpostaviti ustrezen okvir za boljše delovanje notranjega trga. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za izboljšanje znanstvene in pa tehnične podlage evropske industrije. Na ta način bi lahko izboljšali tudi našo konkurenčnost na mednarodni ravni. Hkrati bi s tem uspodbudili gospodarski razvoj in zagotovili nova delovna mesta. Še naprej se bomo zauzemali tudi za digitalizacijo v Evropski uniji, še prav posebej pa za digitalizacijo evropske industrije. Digitalna pobuda je projekt, na katerega se je osredotočilo že avstrijsko predsedstvo in pred njim estonsko predsedstvo. Mi bomo s tem delom nadaljevali. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na razvoj dobro delujočih odnosov med Zahodom in Vzhodom, med Severom in Jugom. Poskrbeli bomo za različne povezave. Na ta način želimo zagotoviti še boljše delovanje štirih svoboščin, ki veljajo na notranjem trgu. Evropsko gospodarstvo bi lahko s tem postalo bolj konkurenčno, na ta način bi lahko izboljšali tudi življenski standard v manj razvitih regijah Evropske unije. Dolgoročno gledano pa je pomembna tudi energetska unija, poleg razvoja gospodarstva in to bo zagotovo pomembno tudi v okviru dela našega predsedstva. Druga točka, na katero se bomo osredotočali, je Evropa varnosti. Srečujemo se z velikimi varnostnimi izzivi. Izzivi, ki ogrožajo tudi varnost naših državljanov. Evropska unija se sooča z številnimi tveganji in to lahko ogrozi tudi naše vrednote in pa blaginjo naše odprte družbe. V svetu, ki se vedno hitreje razvija, je zelo pomembno, da zaščitimo državljane tudi v virtualnem svetu. Zato moramo poskrbeti za to, da se bo lahko Evropa lažje branila pred kibernetskimi napadi. Kibernetska varnost bo zaradi tega pomemben kazalnik pri različnih projektih, ki bodo povezani z varnostjo v Evropski uniji. Prizadevali si bomo torej za varnost na področju informatike, nadaljevali pa bomo tudi z pobudami in pa projekti na področju migracij. Okrepiti je potrebno varnost na zunanjih mejah, boriti se moramo proti terorizmu in prizadevati si moramo za varnost naših državljanov na ozemlju Evropske unije. Potrebujemo okrepitev in razširitev urada Evropskega javnega tužilca. Poleg tega pa je potrebno ukrepiti tudi pravosodno sodelovanje pri civilnopravnih in kazenskopravnih postopkih. Najti želimo rešitve tudi za področje migracij. Zauzemamo se za boljše sodelovanje med državami izvora, tranzitnimi državami in pa državami prihoda. Tudi na področju boja proti trgovanju z ljudmi. Potem pa tretji cilj, na katerega se bo osredotočalo romunsko predsedstvo. Evropa kot globalni akter. Pri tem gre za celo vrsto dejavnosti, ki izhajajo iz naših skupnih zavez. Vse skupaj je povezano z globalno strategijo, za varnostno in pa obrambno politiko. Okrepiti moramo obrambne in pa varnostne zmogljivosti Evropske unije. To pa mora biti tesno povezano tudi z podobnimi postopki v NATO. Z veliko pozornostjo bomo spremljali tudi situacijo v naši bližnji soseščini. To je povezano tudi z širitveno politiko Evropske unije. Deset let potem, ko je stopilo v veljavo vzhodno partnerstvo, smo se znašli v zelo pomembnem trenutku. Zahodnemu Balkanu moramo posvečati veliko pozornosti. Poleg tega pa želimo izpolniti tudi obljube Evropske unije na mednarodni ravni. Tukaj gre za vzpodbojanje trgovinskih interesov, za modernizacijo večstranskega trgovinskega sistema in pa za razširitev trgovinske politike. In še četrti cilj - Evropa skupnih vrednot. Če se izrazim drugače, potrebno je vzpodbujati politično kohezijo v Evropi želimo se boriti za naša načela in za vrednote, ki nas združujejo. Hkrati pa moramo odločno nastopiti proti rasizmu, nestrpnosti, sovraštvu do tujcev, antisemitizmu in pa sovražnemu govoru. Želimo bolj demokratično Evropsko unijo. Zaradi tega se bomo zauzemali tudi za enakopravno obravnavo v vseh državah članicah in pa za enakopravno obravnavo vseh evropskih državljanov. To je izjemno pomemben vidik. Le na ta način bomo lahko ukrepili zaupanje državljanov v evropski projekt, ponovno okrepili. To je stališče romunskih državljanov, ki jih zastopam kot predsednica vlade Romunije. Zauzemam se za interese Evropske unije, pa tudi Romunije. Romunija je v tem trenutku predmet številnih kritik. Romi, Romunija mora izpolnjevati zahteve, ki ne veljajo za druge države članice. In Romuni vidijo, da nas obravnavate drugače kot eh, državljane drugih držav. Romunija še zmeraj ni v šengenskem območju. In rada bi izkoristila to priložnost, da se zahvalim predsedniku komisije Junkarju in pa predsedniku parlamenta gospodu Tajanju za njuno podporo, kar zadeva pristop Romunije k šengenskemu območju. Določene odločitve, ki so sprejete na ravni Evropske unije in sicer zopr določene države članice, Na lastni koži občutijo predvsem državljani teh držav članic in to vpliva seveda tudi na zaupanje teh državljanov v Evropsko unijo. Tukaj sem predstavila pogled Romunije, ampak ne smemo pozabiti, da moramo vedno na prvo mesto postaviti državljane v državah članicah, na katere naše odločitve vplivajo. Izogniti se moramo tudi neenakopravni obravnavi. Okrepiti moramo skupne vrednote Evropske unije izobraževanje in kultura sta dva pomembna vidika za prihodnost. To je pomembno za posameznike v Evropski uniji, pa tudi za konsolidacijo evropskega projekta. Potrebujemo ustrezne rešitve, ki bodo vključile tudi generacijo mladih v izgradnjo močne Evropske unije, ki temelji na naših vrednotah. Dame in gospodje. Natančno spremljamo tudi, kar se dogaja v eh, britanskem parlamentu in Brexit bo zagotovo v središču romunskega predsedovanja. Videli bomo, kako se bo nadaljevala zgodovina Evropske unije. Seveda pa se moramo iz tega tudi kaj naučiti. Maja bo naša demokracija izvolila nov parlament. In to priložnost bi morali izkoristiti vsi tisti, ki verjamemo v Evropo. To je priložnost, da se zauzamemo za Evropo, ki bo spet bolj temeljila na ustanovnih načeljih in pa na evropskem duhu. Potrebujemo močno in združeno Evropo, potrebujemo boljšo Evropo. Evropo, ki bo izpolnila zaveze, ki jih je dala svojim državljanom in ki bo izpolnila tudi svoje zaveze na globalni ravni. Rabimo evropsko Evropo, ki bo zares zastopala evropske vrednote. Državljani pa morajo ponovno dobiti občutek pripadnosti, pripadnosti Evropski uniji. In sicer tako na politični, kakor na gospodarski ravni. To je najboljša možnost za razvoj evropskega projekta. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo podpredsednik Evropske komisije, gospod Ansip. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovana predsednica vlade, spoštovani evropski poslanci, poslanke. Govorim v imenu gospoda Junkerja in veseli me, da sem lahko tukaj v tem zgodovinskem trenutku ob času prvega romunskega predsedovanja svetu Evropske unije. Romunija, tako kot moja država Estonija in številne druge države v Evropski uniji, praznuje oziroma je praznovala lani stoto obletnico. To je bil čas, ko smo se spominjali zgodovine, obenem pa smo ugotavljali tudi, kako daleč smo prišli v tem času. In Romunija je prišla res zelo daleč. Zdaj se je znašla tam, kjer mora biti, v osredju Evrope. In nič ne ponazarja bolje tega napredka kot to predsedstvo. V naslednjih šestih mesecih bo Romunija popeljala svet ministrov skozi prelomne trenutke naše unije. Prejšnji teden sem bil v Bukarešti skupaj z vsemi kolegi iz Evropske komisije in takrat smo si lahko na lastne oči ogledali, kako pripravljeni so v Romuniji in s kakšnim entuzijazmom se lotevajo dela, ki jih čaka. Ampak s tem predsedstvom je treba prevzeti tudi veliko odgovornosti, še veliko več, sploh v času tolikšnih sprememb in pa političnih kampanj kot je povedal predsednik Juncker večkrat, vam je Evropska komisija na voljo in vas je pripravljena podpirati na poti v prihodnost. Tesno bomo sodelovali z vsemi institucijami in z vsemi deležniki ter poskrbeli za to, da bodo naslednji meseci uspešni in doprinesli k večji enotnosti in solidarnosti. Ampak tako kot lahko vi štejete na nas, tudi mi štejemo na vas. Štejemo na vašo vodilno ulogo, na vašo stabilnost in tudi zmožnost grajenja mostov in iskanja soglasja tako na ravni Evropske unije kot tudi doma. To pravim zato, ker je vsako uspešno predsedstvo v prvi vrsti odvisno od nacionalne enotnosti in političnega soglasja. Združena fronta doma lahko pomaga tudi pri napredku Združene Evrope. Romunija se bolje zaveda pomena enotnosti kot številne druge države članice. Ko se je pripravljala na vstop v Evropsko unijo, je celotna država delala skladno, zato da bi poskrbela, da bo izpolnila vsa merila za pristop. Tukaj ni šlo le za kljukanje obveznosti, ampak je bil to rezultat enotnega dela države, ki se je zjedinila v ozadju razvoja mlade demokracije na poti k solidarnosti in enotnosti. Te vrednote, svoboda, demokracija in vladavina prava in pravna država, so vrednote, za katere se je borila ta država. In teh vrednot, ki nikoli ne smemo postaviti pod vprašaj ali jih oslabiti kjerkoli v Evropski uniji. V naslednjih šestih mesecih moramo to vsi jasno pokazati, pa tudi pozneje. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, začel sem z besedami, da predsedstvo prinaša tudi odgovornost do vseh evropskih državljanov. In to bo glavna naloga Romunije v naslednjih šestih mesecih. Delo bo teže kot ponavadi, 242 zakonodajnih predlogov je uložila Evropska komisija, do katerih mora še vedno priti do soglasja v okviru sodelovanja so zakonodajalcev. In zelo malo časa imamo, da dosežemo čim več napredka pri tem zakonodajnem sevižnju. 18. aprila bo namreč parlament nehal zasedati v času volilne kampanje veliko od teh 242 zakonodajnih predlagov se dotika osredja tega, kar je pomembno. Tukaj gre za priprave na brexit, na migracije, za azil. Na mojem področju, pri enotnem digitalnem trgu, je treba še 17 od 13 zakonodajnih predlogov dokončati. Ti predlogi bodo prav gotovo veliko spremenili v vsakdanjem življenju evropejcev. Veliko lažje bo, naprimer, kupovati in prodajati preko spleta in preko meja. Obenem pa bomo s tem poskrbeli tudi za zaščito v okviru e-zasebnosti ter se zavarovali pred kibernetskimi napadi. Potrebujemo pravila in predpise, ki bodo prilagojeni 21. stoletju. Čakajo nas veliki izzivi, tako v digitalnem svetu, kot tudi na globalni ravni. To je še posebej res, ko se želimo doseči konkreten napredek v času spremenja naslednjega dolgoročnega proračuna Evropske unije. Ne gre za številke ali decimalke, ampak se moramo odločiti predvsem, kakšne unije si želimo jutri. To je naša prihodnost v številkah. Proračunska razprava bi morala pokazati evropskim državljanom, da je Evropska unija pripravljena prevzeti svojo usodo v svoje roke. Ko se bodo voditelji sestali v Sibiju 9. maja, moramo evropskim državljanom pokazati perspektivo za prihodnost Evropske unije, ki bo močnejša, bolj enotna in bolj suverena. Najboljše sporočilo za evropske državljane, ki se bodo odpravljali na bolišče nekaj tednov pozneje, bo ravno to. Še posebej govorimo tisti, ki bodo na volitvah prvič. Ne glede na to, ali prihajajo severa, juga, vzhoda ali zahoda, imajo ti mladi veliko skupnega. Upajo, da bo prihodnost veliko bolj svetla, veliko bolj gotova in želijo si, Evropske unije, ki bo s pljuči vdihavala vse vetrove, tako iz zahoda kot iz vzhoda, severa in juga in poskrbela za enotnost. Pokazati jim moramo, da bo Evropska unija delala za njih. To je izziv, s katerim se bo romunsko predsedstvo soočalo pri svojem delu in pri tem vas bomo vsi podpirali. Najlepša hvala, mulcumesk. Najlepša hvala, gospod podpredsednik komisije. Sedaj pa govorci v imenu političnih skupin. Gospod Stolojan v imenu ELS. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljena, gospa predsednica vlade. Dobrodošli na Evropskem parlamentu. Institucije Evropske unije vam bodo prav gotovo izrazile vso potrebno podporo za to, da bo vaše predsedstvo uspešno in tudi mi si tega želimo. Za zelo težavnimi doseji se boste ukvarjali na svetu migracije, mobilnost, transport in približno 40 poročil naj bi izrazili dobili v povezavi z večletnim finančnim okvirom od leta 2021 do 2027. Rešitve, do katerih bomo prišli pri teh zakonodajnih dosegih, bodo sooblikovale prihodnost Evropske unije v naslednjih letih. Kot veste, gospa predsednica vlade, pa številni ministri v vaši vladi nimajo veliko izkušenj v okviru pogajanj z evropskimi institucijami. In zato bi vas prosil, da ministre in ministrice nagovorite k temu, da sledijo priporočilom strokovnjakov na stalnih predstavništvu romunskega predsedovanja. Saj oni zelo dobro poznajo te zakonodajne predloge. In čisto prav imate, ko pravite, da ne smemo pozabiti na države članice iz vzhoda Evropske unije. romunija še ni članica schengena prav tako ni članica evroobmočja to pomeni da naša država še ni v celoti vključena ali pa integrirana v evropsko unijo Predsedniki evropskih institucij so sicer dejali, da naj bi bila Romunija pripravljena vstopiti v šengensko območje in v druge oblike integracije, ampak to samo po sebi še ni dovolj. Kot predsednica vlade imate dožnost, da je v imenu vseh romunskih državljanov in pa tudi podjetij čim prej poskrbite za srečanje s francoskim in nizozemskim predsednikom vlade, pa tako tudi z avstrijskimi in nemškimi sogovorniki. Pripričati jih je treba, da je Romunija pripravljena na vstop v šengensko območje. Na nizozemskem se morate prav tako odpraviti na nizozemski parlament. Ampak brez romunskih poslancov, vsaj tistih, ki so izgubili vso kredibilnost iz že zelo dobro poznanih razlogov. Kar zadeva evroobmoče, Mislim, da bi morali v okviru priprav poskrbeti tudi za izjavo glede akcijskega načrta za vstop v evroobmoče. Ampak najprej potrebujemo konkretne zaveze v to smer, če želimo napredovati. Veliko uspeha vam želim v času predsedovanja. Hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov dobi besedo Udo Bulman. Dear prime minister, dear Viorica, welcome gospa predsednica vlade, gospa Viorika, dobrodošli ponovno na Evropskem parlamentu in čestitam vam za začetek prvega romunskega predsedstva. Cenimo vaše osebne zaveze k Evropski uniji, ste naša nekdanja kolegica in poznamo vas kot predano evropejko, kar je gotovo dobro izhodišče za sodelovanje Evropskega parlamenta s tem predsedstvom. Sploh glede na to, da se soočamo z velikimi izzivi in glede na to, da je situacija na številnih političnih področjih zelo resna. Vašemu nagovoru, nagovoru sem prisluhnil in prav imate, ko pravite, da je regionalna kohezija pomembno horizontalno vprašanje. In vaše zamisli glede organizacije novega načina evropske konvergenčnosti je v osredju naših prihodnih razprav. Zadnji trenutki kažejo na to, kako resna situacija je v Londonu, tudi konec dneva bomo videli, kako resne odločitve bodo sprejete in veliko dela bo treba opraviti, ne glede na to, kakšno odločitev bo padla danes zvečer. Finančni trgi davčna politika, z vsem tem se moramo soočiti, to je treba opraviti, prav tako je treba rešiti migracijsko vprašanje, ki je eno izmed najpomembnejših. In dovolite mi, da vas pri tem pohvalim. Saj ste se v božičnem času odločili pridružiti tistim, ki si želijo pomagati na sredozemlju, ki si želijo reševati človeška življenja in ki si ne želijo več zatiskati oči pred tem kar se dogaja, ali pa se pridružiti klubu tistih, ki slavijo le nevednost. No, opozoriti želim tudi na to, da imamo probleme, o katerih je treba govoriti. Nekatere stvari nas skrbijo, naprimer. Veliko elementov v pravosodnem sistemu je treba reformirati. Boriti se je treba proti korupciji. Če imamo sodobno Evropo in v eni državi tajne službe vplivajo na toživstvo in sodstvo, potem tega ne moremo sprejeti, gospe in gospodje. O tem govorim zdaj tukaj, seveda, ampak eh, o tem bi morali več govoriti tudi s predsednikom, kajti tajne službe so pod pristojnostjo predsednika. Zato se lahko ozrem tudi k komisiji in rečem, lepo je, če smo enotni, ampak mislim, da moramo s prstom pogozati na probleme in jih tudi izpostaviti tam kjer je treba govorim o zadevah o katerih se tukaj govori tako po kuloarjih in ne odkrito to ni moj način no v vaši državi obstajajo ljudje ki so neupravičeno trpeli zaradi pravosodnega sistema to je treba rešiti ampak odgovor ne more biti kar splošna amnestija kajti če je poštena in nepoštena vržemo kar v en konec to ni rešitev vendar Zagotoviti morate, da bo pravna država zavladala tam, kjer je treba. Vem, da to želite, jaz pa vas k temu spodbujam. Uspeti vam mora. To je pomembno za vas, za vaše predsedovanje in za vašo državo. Evropa pa vam bo seveda stala ob strani. Pravna država je velik dosežek Evropske skupnosti. To ščiti ljudi. Zagotovljene so svoboščine, glede na državo in samovoljo. To je zelo pomembno. Socialdemokrati se tega zavedamo. To je bila osnova za našo utemeljitev pred 150 in več leti. In na to upozarjamo vedno, ko se pojavljajo problemi na tem področju. Ampak pravna država ne more biti nek element, kjer se krešejo politična mnenja. Posod je treba to spoštovati na vseh političnih straneh. Gospa premijejka, vi ste zelo pogumni. To vem. Vem, da želite izvajati reforme in to je lahko odličen zagon za naslednjih šest mesecev. Še nekaj želim povedati. Vsem tistim, ki vedno vse tako dobro vedo. Še posebej tistim iz Evropske ljudske stranke. Te dni obstaja Evropska država, kjer univerze zapirajo svoje vrata. Temu nismo bili priča že od fašizma. Obstaja država v Evropi, kjer zatirajo novinarje. No, lepo bi bilo, če bi na to izpostavili, vi pa si ne upate tega povedati Orbano v obraz. Lepo prosim, da ne kažete s prstom zdaj na prihajajoče predsedovanje na mesto tega. To sem povedal tudi gospodu Junkerju. On zdaj že bolje pozna situacijo. Želel sem to samo omeniti. Hvala. V imenu skupine EKR dobi besedo gospa Stevens. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, gospa predsednica vlade, dovolite mi, da vam zaželim dobrodošlico vam in romunskemu predsedstvu. Šest mesecev je zelo malo časa za razprave in za pogajanja. Iz tega razloga je zelo pomembno, da vsi delamo v isto smer in sodelujemo z dvema prihodnjima predsedstvom. Za romunsko predsedstvo bo evropska širitev ključna prednostna naloga. Prvič po številnih letih, Evropska unija se namreč že od leta 2018 pogovarja o ambicioznosti širitve. Prvič bodo bistvene reforme, popeljala na to pot šest novih držav iz balkanskega območja do leta 2025. Ampak najprej mora Evropska unija počistiti pred svojim pragom. Govorim o brexitu in o vedno večjemu nezadovoljstvu evropskih državljanov nad politiko odprtih meja in pa migracijskih tokov. Mislimo, da je upravljanje z migracijskimi tokovi glavna prioriteta. Mislim, da se moramo preusmeriti na avstralski model in preprečiti nezakonite vstope. Prav gotovo se morate strinjati z nami, da bo to bistveno tudi pri azilnem ravnem redu Evropske unije. V imenu skupine Alde dobi besedo gospod Verhofstadt. Uh- Hvala, gospa predsednica vlade. Vaša država je prevzela predsedovanje v kritičnem trenutku, smo v času pred evropskimi volitvami, naredil sem seznam mobilnost in pa transportni svežen, dokončanje bančne unije, reforma pokvarjenega tablinskega sistema, večletni finančni okvir, kjer potrebujemo soglase, potem pa še postopek sedmega člena, najprej proti polski vladi, pa tudi postopek, ki ga je začel ta parlament proti Orbanu. Veliko dela vas čaka in imam eno željo za vas in za vašo vlado in sicer, da pa vašem predsedstvu ne bi prišlo do tretjega primera sklica na sedmi člen, v tem primeru zopr romunsko vlado. Povedati vam moram namreč, da se mi zdi, da trenutno niste daleč od takšne situacije. Če se bo ta situacija še nadaljevala in ne boste upoštevali stališče Beneške komisije pri več zakonodajnih dosejih, o katerih razpravlja romunski parlament. S kolegi sem bil v Bukarešti, sestal sem se z vašim političnim vodjo, vodjo vaše stranke, gospodom Dragneo, in zagovarjal je te zakonodajne predloge, saj je dejal, da je pravna država vprašanje subsidiarnosti. Lahko vam povem, v Evropski uniji je vprašanju subsidijarnosti podvrženo velikih, veliko vidiko, ampak to ne velja za načelo pravne države. Tukaj s tem subsidijarnost nima nobene veze. In istega dne sem gospodu Turičanu povedal isto in on mi je obljubil, da bo se tako vaša vlada kot vaša stranka spremenila predlog, tako da bo vse skladno z priporočili Beniške komisije. Poleg tega se je kolega strinjal z mano, da bo Beneška komisija spremenila svoje mnenje, ko bodo izvedene nekatere spremembe pri teh predlogov. Ti predlogi pa bodo ponovno napoteni na Beneško komisijo. Gre za obnovitev neodvisnosti pravosodne oblasti, popravke kazenskega zakonika, potem kazenskega postopkovnega zakonika in pa spremembo zakonodaje nevladnih organizacij. Srečali smo se tudi z gospodom Bulmanom in z drugimi, ampak od takrat, ko so bile te obljube dane, niti ena ni bila izpolnjena. Nasprotno, vaša vlada še naprej hodi po poti slabe prakse drugih vlad, kot sta vlada Orbana in Kačinskega. Pa še nekaj, vprašati vas moram, ali je to res, kar berem v medijih, da načrtujete sprejeti zakon, ki naj bi omogočal oprostitev korupcije. Na ta način bi največje kriminalce zaščitili pred dosegom sodne oblasti. Nekaj čisto enostavnega bi želel povedati. Če boste to dejansko sprejeli, moja politična skupina in celotna liberalna družina ne boste sodelovala z vami. Želimo delati za vsemi čistimi demokratičnimi silami, ki želijo počistiti vašo državo in obenem preprečiti tudi zlorabo oblasti ter zlorabo tajnih služb. Tukaj ne gre za kritiko zoper vašo državo in zoper vaše državljane, ampak gre za kritike zoper taktiko vaše politične večine, vsaj trenutno. In mislim, da sem upravičeno kritičen proti tem praksam. Sem častni državljan Romunije. Ta naziv mi je bil podeljen lepa leta 2001, ko sem na Evropskem svetu zagovarjal, čeprav me ni k temu nihče nagovarjal, interese Romunije v Niški pogodbi. Zaradi tega, ker so druge državljane in članice dobile čudovito zamisel, da bi okrnile glasovalne pravice Romunije, ker je to le vzhodnoevropska država. To je bila velika diskriminacija za upravo vašo državo, na koncu pa nam je le uspelo poskrbeti za ustrezno rešitev za Romunsko republiko, poskrbeti za iste glasovalne pravice pravice, kot jih imajo druge države članice. In gospod predsednik, podpiram tudi vstop v evroobmoče in vstop v Schengen. To niso kritike, ampak mislim, da je treba to rešiti. Postanite prava predsednica vlade vaše države. Počistite to nesnago iz preteklosti in to storite brez sodelovanja z skorumpiranimi silami, ki delujejo zdaj. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine zelenih predsednica skupine Ska Keller. Pozdravljeni, predsednica vlade, pozdravljeno predsedstvo. Predsedovanje je vedno čas, da se država lahko izkaže in pokaže, da pokaže, kako spretni so na področju diplomacije, kompromisov, doseganja napredka in vse lahko navdušijo z svojimi spretnostmi. Predsedovanje je zelo pomembno, tudi na področju medinstitucionalnih odnosov in doseganja napredka. Vendar predsedovanje pomeni tudi, da je država pod mikroskopom. In ko smo pogledali, kaj počne romunska vlada, smo videli, da obstaja kar nekaj razlogov za pomisleke. Romunija se že dolgo bori za svoboščine, za civilne svoboščine in pravo. Na vse zadnje ste odpravili diktatorja. Prav tako ste naredili veliko korakov naprej na področju preprečevanja korupcije. Na to so Romuni lahko ponosni. Vsi bi lahko bili ponosni na te dosežke Romunov. Te dni je na ulicah na tisoče Romunov zahtevajo civilne svoboščine in dobro upravljanje. Problem pa je, da jim vlada ne prisluhne. Namesto tega vlada napada civilne svoboščine in dobro upravljanje. Predlagane zakonske spremembe bodo legalizirale korupcijo, de facto. Prav tako sprejemajo dodatne ukrepe v ta namen. Ampak predsedstvo mora voditi zgledom, prav tako morate biti verodostojni. Še vedno lahko postanete ta dober zgled, ki ga potrebujemo v Evropi, vendar čas teče šest mesecev bo zelo napetih, morda bomo imeli Brexit, Brexit, morda ne, čakajo nas evropske volitve in Evropska unija potrebuje tudi dolgoročno vizijo. Dobro je, da ste v ta namen načrtovali vrh maja, vendar obravnavati bi morali pereče vprašanja, ki jih imamo v Evropi, naprimer podnebne spremembe, kako bomo upravljali tranzicijo na brezoglično gospodarstvo, kako bodo socialne pravice ljudi zaživele v realnosti, da ne bodo samo črka na papirju, in kako bomo zaustavili korake nazaj na področju pravne države v številnih državah članicah. Veliko dela vas čaka, želimo vam veliko uspeha in upamo na pozitivno presenečenje. Hvala. V imenu skupine GUE NGL dobi besedo gospod Silikiotis. Hvala lepa gospod predsednik, gospa premijerka, pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Romunsko predsedovanje se bo moralo odzvati na posledice gospodarske in finančne krize. Prav tako boste morali obravnavati brezposelnost mladih in vedno večjo revščino ljudi. Pred kratkim smo dobili statistične podatke za leto 2017 in 2018 in Eden od sedmih upokojencev živi pod pragom revščine v povprečju v EU. To pomeni, da ljudje Evropsko unijo postavljajo pod vprašaj. Evropska unija in vaše predsedovanje mora nekaj storiti, če želimo spet dobiti zaupanje. Poskrbeti moramo, da bomo ublažili posledice neokapitalizma in finančnih kriz. To pomeni, da logika fiskalnih disciplin nima več pravega mesta tukaj. S tem moramo končati. Ljudje se pritožujejo zaradi tega in progresivne sile v Evropskem parlamentu si želijo, da bi okrepili socialno politiko. Socialni dialog je zelo pomemben, zato mora iti in to mora pripeljati do tega, da bomo dobili socialni stebr, ki bo res odgovarjal potrebam trenutne družbe. Zaenkrat smo dobili samo prazne besede in obljube, ki v praksi ne štejejo nič. Zagotoviti moramo naložbe v realno gospodarstvo, zato da zagotovimo kohezijo in da bomo poskrbeli, da bodo ljudje živeli v blaginji. To so tisti cilji, ki bi jih morali imeti v večletnem finančnem okviru. Ti cilji bi morali imeti prednost. To mora biti tudi prednostna naloga za vaše predsedovanje. Potrebujemo nove, novo delovno mesto, ki bodo visoko kakovostna in trajnostna. Tudi države članice morajo pokazati več človekoljubnosti v luči humanitarne in migracijske krize. Še na kratko o Turčiji. Evropska Unija mora, preden bomo okrepili odnose s Turčijo, razmisliti o tem, kako bi lahko od eh, Turčije zahtevali, da ne bo več posegala v suverenost držav, naprimer na področju Cipra. Hvala. V imenu skupine EFDD, gospod Paksas. Jere. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana predsednica vlade, Braniti moramo skupne vrednote, zagotoviti moramo gospodarsko rast. To so vprašanja, o katerih že dolgo govorimo. Zaenkrat pa še pravega odgovora ni. Gospa predsednica vlade, jaz mislim, da moramo danes odgovoriti na dve vprašanje. Prvič. Zakaj ne govorimo več o enotnosti EU? Zakaj govorimo o tem, kako se EU deli? In drugič, 70 milijonov ljudi je glasovalo o Brexitu. Zanima me, zakaj so se odločili za to? Kaj lahko storimo za to, da se kasneje Nemci, Francozi in drugi ne bodo odločili podobno? To so vprašanja, na katere ne bomo uspeli odgovoriti z drugimi programi za rast, ampak mislim, da se mora Evropska unija spremeniti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Majer, skupina ENF. Izvolite. Hvala lepa. Dve stvari sta name naredili vtis v tej razpravi. Najprej socialistična vlada, ki si je dala na dnevni red nezakonite migracije in zaščito na mejah, čestitke za to. In potem gospod Bulman, ki namesto, da bi se ukvarjal s težavami, pada v stari politični vzorec in gre v proti napad. To je nekaj, kar poznamo, ampak to spada v zgodovino. Prevzemate predsedovanje od Avstrije, ki je oddelala dober program. Želim vam veliko sreče na vaši poti. Veliko težkih točk imate pred sabo, izbrali ste se nekaj, kar ni lahko, kot smo slišali, zakaj to gre. Cenim Romune, cenim državo, ljudi, imam pa dvome, ali je država res sposobna ustrezno predsedovati, vse ustrezno izvesti. Ne vem, če ste dovolj stabilni. Ste že tretja predsednica vlade v tem mandatu in ravno zdaj se ne smete izgubljati v boj za moč. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, kaj se tiče boja proti korupciji, vse to je potrebno pojasniti, na koncu koncev bomo pač morali vse skupaj oceniti. Hvala lepa. Besedo predajam gospodu Ivanu. Hvala lepa, gospod predsednik. Za razliko od veliko ljudi, ki so kritizirali in so bili provokativni. Mislim, da bo to eno od uspešnih predsedstev. Pripričan sem, da bo romunsko predsedstvo uspešno. Kajti tako mora biti. Evropska unija je v zelo težavnih časih in resnično moramo zagotoviti, da bo vse, kar rečemo, se tudi izvedlo v praksi. Imate mojo podporo. Sta pa za me tukaj dve temi, ki sta resnično pomembni. Najprej, tri četrtine držav članic v Evropski uniji se trenutno sooča s fenomenom modernega suženstva. Veliko je pridržanih, ljudi nimajo pravih soboščin, ne vedo, katere so tiste njihove pravice ki bi jih morali imeti. Ne govorim samo o Romuniji, govorim o treh četrtinah držav članic in več kot 170 tisoč državljanov, ki živijo v Nemčiji, je žrtvo modernega suženstva. To je torej velika težava. Drugo veliko vprašanje. Govorili ste o koheziji. Seveda, potrebujemo finančne vire za to, vendar pa posredni, neposredni stroški korupcije na evropski ravni znašajo, tako vsaj pravijo, približno milijardo evrov in seveda je veliko držav prizadetih. V Romuniji se izgubi približno 40 milijard evrov na leto zaradi posrednih in neposrednih stroškov, zaradi korupcije. Tako da bo potrebno postoriti še več. Sedaj pa se govornik popravlja. 2 milijardi evrov se izgubita letno v Italiji v Španiji tudi precej in tako dalje. Tako da govorimo torej o biljardi evrov, prostite, ki bi jih lahko bolje uporabili, če bi bili sposobni se boriti proti tej težavi. Mislim, da je to zelo pomembno. To mora biti na dnevnem redu predsedstva. Lepo zdrav vsem, prosim vse, da se držite časa za govor, ker že močno zaostajamo. Gospa Šujica, za minuto in pol. Gospa. Gospa predsednica romunske vlade, veliko veselje mi je, da ste danes z nami. Vesela sem, da Romunija prvič predseduje. Začelo pa se je tudi predsedovanje trija, v okviru katerega bo predsedovala tudi moja država Hrvaška.